Kolegice in kolegi, prosim vas, da sedete na svoja mesta. Tako bomo lahko tudi nadaljevali z delom. Pozdravljam visoko predstavnico Federico Mogherini. Vse bi rad obvestil, da nihče ni zahteval, da bi glasovali o korigendumu, ki smo ga najavili včeraj o petih popovdne, zato bomo ta korigendum tudi potrdili. Nadaljujemo pa z dnevnim redom. Izjava podpredsednice visoke predstavnice Evropske unije za zonanje zadeve in varnost.